Tako, spoštovane kolegice in kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. Nadaljujemo z našim zasedanjem. Imamo tudi že rezultat volitev. Anzahl der Wähler 713 oddanih glasov, neizpolnjene ali ne neveljavne glasovnice 69, podani glasov 644, absolutna večina 323, Ježi Buzek je dobil 555 glasov. Drogi Drogi, drogi čivotni čonca Buzek. Dragi gospod predsednik Buzek, spoštovane kolegice in kolegi, torej spoštovani predsednik Buzek, čestitam vam za izvolitev na ta pomemben položaj in vam želim veliko uspeha. auf Frau Eva Britt Svensson. Gospa Eva Britt Svensson je dobila 89 glasov. Damit hat Jerzy Busek Tako je Jerzy Buzek dobil absolutno večino odanih glasov. To, kar sem poskusal povedati po polsko, bom sedaj povedal še v svojem maternem jeziku. Iskreno čestitam Ježi Obusku za prepričljivo izvolitev. Želimo vse najboljše za to čudovito nalogo, ki jo bo prevzel. In prosim gospoda Buska, da zasede predsedniški pult. Prosim, spoštovani Ježi Buzek. Hvala. koleżanki i koledzy. Dear... Spoštovane kolegice in kolegi. Zahvaljujem se vam za to, da ste me izvolili za predsednika Evropskega parlamenta. To je zame zelo velik izziv in zelo velika čast. Zahvaljujem se vsem, ki so me volili. Storil bom vse, da vas ne bi razočaral. tisti, ki me niste izvolili, pa bi rad povedal, da bom sodeloval z vsemi vami, ne glede na politično prepričanje. Računam na vašo podporo. Hvala lepa, gospa Svensson, da ste sodelovali pri volitvah in pri razpravah. Kolegoma Mauro in Watsonu, ki sta